oviralo vsakršne korake k spravi med eh, Palestino in Izraelom. Sedaj pa se eh, vrnimo k našemu delu. Gospod De Palestris. Gospod Mag Magistris, se opravičujem, je o dveh eh, prilikah pri zaprosil gospod Ospenski, gospod Tudor, tudi enkrat. Vsi tri so zaprosili za zagotovitev imunitete. In uh, vse te prošte bomo predložili za to pristojnemu odboru. Zaprose, numer, uh, point of order, 847. Postopkovno vprašanje. Uh, 847 okay, ne, ne gre za to, ampak nisem razumel. Nisem uspel razumeti tega, Me slišite? Da, nisem razumel tega, kar ste pravkar povedali. Gospod Demagistris naj bi zaprosil za imuniteto, če nisem prav razumel. Ni se dobro slišalo. Gospod Demagistris je prvak v boju proti imuniteti, je verjetno bilo kaj narobe v slušalkah, ker ne morem tega verjeti. Ne morem verjeti, da bi gospod De Magistris prosil za imuniteto. Sem prav razumel? Mm, verjetno sem jaz nekaj narobe razumel. No, tako prošnjo smo dobili, kot sem povedal, in odločitev bo sprejeta. na ravni našega odbora, kot običajno člen 6.3. Was request to defend. Torej, šlo je za zaprosilo za obrambo te imunitete. To ste verjetno že slišali. Pa pojdimo k naslednje točke dnevnega reda. V smislu četrtega člena, tretja točka, parlament sprejema dva nova kolega in sicer v skladu z členom 4.2, dokler se ne preveri mandat, dokler se ne verificira morebitni konflikti, bodo poslanci Kleva, Prendergast,